Liebe Kolleginnen und Spoštovani kolegice in kolegi, mislim, da bi bilo dobro, da kar začnemo, kajti na našem skupnem nasedanju imamo precej malo časa na voljo. Zato vas najlepše pozdravljam na še en skupni sestanek odborov Kult in pa Empel. Danes bomo obravnavali osnutka poročil o Europasu in pa o programu novih znanj in spretnosti. Najprej pa seveda sprejetje delnega reda, to je prva točka. Ali želi kdo kaj spremeniti v dnevnem redu? Ne. Dobro, potem pa lahko dnevni red v predlagani obliki sprejememo. Točka dve, sporočila predsednice. Danes imamo tolmačenje v francoščino, angliščino, nemščino, italijanščino, nizozemščino, danščino, grščino, španščino, portugalščino, finščino, švedščino, češčino, estonščino, latviščino, litovščino, mađarščino, slovaščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Tako kot ponavadi, se naše zasedanje prenaša tudi po spletu in V veliko veselje mi je, da lahko danes med nami poznavi, pozdravim tudi skupino študentov iz Poitjeja. Gospa Morin Šatje je študente povabila na današnji sestanek, ki bodo kot mladi, mladi odrasli kmalo stopili tudi na trg dela. Mislim, da vas boste temi, ki jo bomo obravnavali danes do povdne, zelo zanimali in upam, da boste to razpravo eh, z zanimanjem tudi poslušali. Morda boste celo kaj odnesli od današnjega sestanka. In na vsak način vas lepo pozdravljam na današnjem zasedanju. Želim vam tudi kar se da prijeten dan. Lepo pozdravljeni. Lepo, da ste tu. Preden začnemo z obravnavo obeh poročil, pa še nekaj postopkovnih podrobnosti. Pri drugem poročilu, torej pri novem programu znanje spretnosti, smo slišali prošnjo, da bi nekoliko podaljšali rok za vlaganje predlogu sprememb. To prošnjo smo preučili in ugotovili, da lahko ta rok podaljšamo najdlje do 6. aprila do 12. Torej 6. 4. 12. nič nič je rok. To pa tudi pomeni, da bo treba eh, termin oziroma eh, rok za preverjanje predlaganih predlogov sprememb črtati. Pri Evropasu pa je rok za vlaganje predlogov sprememb 30. marec 12, ob 12. uri 25. aprila pa bomo uložene predloge sprememb preučili. Tu gre za zakonodajno poročilo in zato je predvsem odbor Empel prosil, da na vsak način organiziramo tudi sestanek, kjer bomo preverjali uložene predloge sprememb. To tudi pomeni, da stvari tu ne moremo spreminjati, roko ne moremo spreminjati. Pri poročilu o novem programu znanj in spretnosti pa to lahko storimo. Tako, Marita Uskok je podpredsednica odbora Empel in ji kar predajem besedo. Marita, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je najbolje, da kar začnemo in damo besedo poročevalcema. Tako, gospod Mann iz odbora Empel in pa gospod Malinov iz odbora Kult. Beseda je vajna. Gospod Mal, izvolite. Najlepša hvala. No, vesel sem, da danes sodelujete dva zelo eh, dobra odbora, kvalitetna odbora, ki boste dosegla tudi dobre rezultate. Naše delo je bilo odlično in rezultat tega sodelovanja je pred vami. 42 predlogov sprememb je bilo uloženih. Menim, da je zelo pomembno, da naša odbora med seboj sodelujeta pri tem področju ker gre za skupno pristojnost, skupno področje in morda lahko s tem ustvarimo tudi skupno smer. Oba poročevalca smo želeli doseči kar se da veliko eh, kompromisov oziroma koncenza, oblikovati koncenz in to nam je tudi uspelo. Europas je izjemno pomemben instrument in posodobitev ali pa instrumentalizacija tega orodja je pomembna zdi se nam dobro, da se je to predlagalo. Ampak pri tem je treba upoštevati tudi potrebe in pa želje državljanov manjših, srednje velikih podjetij, pa tudi pristojnih organov v državah članicah. Ampak kako to storiti? To je glavno vprašanje. 15 držav članic ima precej pomislek, ko gre za eh, stališče Evropske komisije v zvezi s tem. In morda bi zato lahko razmislili o hitrosti s katero se ta postopek izvaja. Morda je prišlo tukaj do napačnega pristopa. In če, torej kot pravimo v Nemščini, um, ne smemo ravnati prehitro, ker lahko pride do nezgode. To, kar je že bilo opravljeno, ne smemo uh, ogroziti. Tega ne smemo ogroziti in vse pristojnosti želimo ohraniti. Evropas bo učinkovit samo, če ne bo preplavljen z pogoji ali pa z eh, elementi, ki ga bodo naredili neoperativnega. Europass mora biti kar se da preprost in razumljiv. In naš pristop mora biti postopen. Samo tako bomo lahko dosegli to, kar si želimo. Ne moramo pa kar reči, rešimo to na evropski ravni, potem pa bo vse v redu. Obstajajo tudi nacionalni centri za Europass, ki obstajajo že od leta 2004 naprej. Ti centri imajo precej znanja. To znanje je v državah članicah in to moramo izkoristiti. Precej pomislekov imamo glede eh, uporabe, souporabe ESKA. Kaj je ESKO? ESKO je klasifikacija za znanja, veščine, eh, kompetence in kvalifikacije. To je predlagala Evropska komisija, ampak zdi se mi, da je nekoliko prehitro za to, ker je to precej nov instrument, precej nov projekt ni še posem razvit, ni preučen, ni preverjen in bolje bi bilo, če bi s tem nekoliko počakali, ko gre za souporabo tega pri Evropasu. Pa še nekaj pomembnega. Gre za izkušnje iz držav članic in sicer obstajajo organi za koordinacijo. To so nacionalne skupine strokovnjakov, pristojnih za Evropas, ki zelo učinkovito delajo in ki med seboj tudi sodelujejo to ni nekaj, kar bi bilo ovira. To je pozitiven element. V Evropi se med seboj učimo in te svetovalne skupine, zelo pristojni organi za svetovanje in medsebojno komuniciranje dobro upravljajo svoje delo. Zato se mi zdi nujno, da ta pristop ohranimo. Najti moramo rešitev, ki bo poenostavila sistem, ki bo naredila sistem bolj učinkovit. To je prava pot. Gospa predsedujoča, prej sem nekoliko zmajal z glavo, zmajal z glavo, eh, z glavo ker smo včeraj pri pogajanjih s svetom izvedeli, da svet predlaga temeljito prenovo teh predlogov in to bo 6. aprila. Zato bi bilo kar neumno, če bi delali na podlagi dveh um, pristopov. Vsekakor moramo upoštevati tudi to, kar bo pripravil svet, če ne zdaj, pa potem na trialogu. In zato bi moral 30. april, eh, pardon, 30. marec biti datum, ki bi ga lahko po potrebi tudi spremenili. Morda bi lahko ta rok podaljšali do 10. aprila, ne samo do 6. aprila. Seveda lahko rečemo, da vsebino vsega poznamo, tako mi poslanci, kot tudi naši asistenti, ampak morda bi lahko omenili tudi 10. april kot datum. S tem bi pokazali, da si želimo mm, ta aktualni dosje obravnavati na ustrezen način, upoštevati tudi stališče sveta in potem nadaljevati. Veselim se za razprave, tako s kolegom eh, Malinovom, kot tudi s vsemi ostalimi kolegicami in kolegi iz obeh odborov. Najlepša hvala. Hvala vam, gospod Man. Bom dala kar besedo gospodu Malinovu iz odbora za kulturo. Izvolite. Najlepša hvala. No, če ima gospod Man prav, če res sodelujemo, potem mi ni treba veliko dodati. Če bi ali bo prišlo do kakšnih koli nasproti ali eh, kakšnih koli težav, bomo to odpravili zelo hitro. Bi pa kolegom, ki morda niso tako upleteni, da postopek povedal, v čem je težava. Gre za obstoječ okvir uh, Europasa. To je nabor dokumentov. Komisija pa je želela uh, to v platformo spremeniti v platformo za ponujanje storitev, kar bi bila kar radikalna sprememba. Hkrati pa je prišlo tudi do konsenza glede starega okvira. Stari okvir je učinkovit in zato imamo tu paradoks. Zakaj bi spremenili nekaj učinkovitega, dobrodeločega v nekaj boljšega na papirju, brez sprememb ki bi negativno vplivali na sam postopek. To je težava. Zahvalil bi se vsem, ki so bili upleteni v to delo, našim svetovalcem, našim asistentom, kajti iz mojih lastnih izkušenj je bila priprava besedila pri tem, da se je veliko teže, kot pa karkoli, kar smo, kar smo kadarkoli počeli. Države članice so se tu izjemno močno upirale spremembam. naprimer, ko je šlo za Jelovkat, so bile številke veliko više. Ampak um, upam, da se bodo države članice vse strinjale glede tega v svetu, da se bodo povedale to, kar si točno želijo in potem tudi pokovali skupno stališče. Upam, da bodo tudi toliko odkrite in res povedale parlamentu, česa se bojijo in kaj so tveganja po njihovem mnenju. Obvezna uporaba ESKA je nekaj, Glede česa so države članice zelo jasne. To je dobra stvar, ampak še ni dovolj razvita in morda bi lahko uporabili pozneje, enkrat v prihodnosti. Države so tudi dejali, da je samo upravljanje za njih zelo pomembno. Treba pa se izogniti tudi tveganjem, finančnim in samostalim. Revizija Evropasa je bil delovni naslov našega projekta. Res bo prišlo do revizije, do sebinske spremembe, ampak um, precej dobrih signalov, pozitivnih signalov že imamo, da bodo doseženi kompromisni predlogi. Sicer so države članice nekoliko nezadovoljne nad našim pristopom, ampak opažajo, da se trudimo. Ali če povem drugače, gre za pomisleke, ki jih imamo na obeh stranih osnutek poročila kaže, da smo na pravi poti, kajti po vseh teh letih dela, po vseh predlogih, ki smo jih obravnavali, lahko gremo zdaj na naslednjo stopnjo. Če bo ESCO uspešen, če bo pozitiven, ga lahko tudi uporabimo pri tem in ga združimo z Evropasom. Zaradi tehnoloških sprememb pa se lahko to zgodi še celo prej. Postopek priprave osnutka je bil kar naporen. In, ampak mislim, da nam je uspelo pripraviti dober dokument. Evropas tudi v revidirani različici bo dober, po mojem mnenju. Bi pa predvsem študentom, ki so nas danes obiskali, dejal, da gre tukaj za ambiciozen pristop strani komisije pa tudi parlamenta. Gre za to, da moramo najti skupne imenovalce med svetom, parlamentom in komisijo ter se izogniti neposrednim sporom. Ogromno ljudi dela uh, z Evropasom, tako v državah članicah, v njihovih nacionalnih centrih uh, za sodelovanje, kot tudi v Evropski uniji. Znanja je veliko, Gre za to, da moramo bolj spodbuditi izmenjavo izkušenj in pa znanj. In dobro bilo, če bi lahko morda glede tega ustvarili kakšno uh, evropsko uh, orodje, kajti to lahko rešimo tudi na tej ravni. Hvala. Najlepša hvala objema poročevalcema. Mislim, da bomo postopkovne elemente obravnavali ob koncu razprave. Zdaj se osredotočimo na vsebinske stvari. Morda bi lahko tukaj razčistili najprej. In zato bi predala besedo poročevalcem v senci obeh. Eh, odborov. Najprej dam besedo kolegici Uskok za dve do tri minute. Izvolite. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se najprej zahvalila poročevalcema. Jasno je, da sta pri svojem delu upoštevala uh, večino pomislekov, ki so bili izpostavljeni in mislim, da smo kar usklajeni. Mislim, da je ključno, da nekako prekinemo to neposredno navezavo med Evropasom in ESKOM. ESKO je še v pilotni fazi in niti ne vemo, kako se bo ta navezava izvajala v praksi ali uporabljala v praksi. Menim, da bi Evropas moral ostati prostovoljno orodje in da bi morali izboljšati to, kar že obstaja. Ne zdi pa se mi smiselno, da bi Evropas spremenili v nekaj posebno novega, povsem drugačnega in samo kopirali to, kar že obstaja. Komisija želi ustvariti nacionalne točke za spodbujanje izmenjave, izmenjave informacij med državami. To zame ni tehnično vprašanje, ampak bolj vprašanje, ki bo imelo politične posledice. In super bi bilo, če bi lahko pripravili predloge spremembe v zvezi s tem. Glede Evropasa je bilo izpostavljeno tudi nekaj ključnih vsebinskih točk, naprimer, da ni vsebinsko prijazen oziroma ni prijazen uporabnikom. To je pomembno. Mislim, da se moramo predvsem osredotočiti na te poglede. Treba se bo tudi pogledati besedilo, eh, ki omenja eh, deležnike in socialne partnerje. Za številne med nami je mm, zelo pomembno, da se mnenja socialnih partnerjev, deležnikov in nacionalnih strokovnjakov ustrezno upoštevajo. To je vse z moje strani, predlog je po mojem mnenju dober, nekaj stvari pa bi morali spremeniti. Hvala. Najlepša hvala Monika Smolkova v, odbor, eh, v imenu odbora za kulturo in v imenu skupine SND. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica Na zadnjem sestanku sem končala svoj govor z besedami, da je treba vse skupaj bolj temeljito analizirati. Da je treba tudi upoštevati pomisleke držav članic glede ustrezne zakonodaje, glede morebitnih tehnoloških sprememb eh, in tudi glede sprememb na eh, področju izobraževanja. Danes bom s tem začela svoj prispevek, kajti menim, da ta analiza ni bila upravljena. To pa je ključnega pomena. Predlog komisije je po mojem mnenju preveč ambiciozen. Instrumenti iz Evropasa ali v okviru Evropasa morajo biti posodobljeni, kajti danes že obstaja tehnologija, ki to omogoča, prav tako pa prihaja do sprememb na trgih dela. Če si pogledamo, kako Evropas deluje, v državah članicah. Lahko vidimo, da precej ljudi sploh ne pozna Evropasa. Treba je izboljšati prepoznavnost Evropasa na univerzah, srednjih šolah, v centrih za svetovanje, glede izbira poklica in tako naprej. Naš odbor in pa tudi moji kolegi iz političnih skupin so uložili precej predlogov sprememb, ki pa jih lahko razvrstimo v sedem kategorij. Prvič, predlog komisije ne pravi jasno, za koga točno je Evropas, oziroma koga točno je Evropas namenjen in kako. Potem mislim, da bi tu morali na mesto pojma deležniki ali zainteresirane strani uporabiti bolj specifične pojme, kot so mladi, šolari, študenti. Potem tretjič, treba je uporabiti um, Torej, treba je na mesto ESKA najti nekaj drugega, navezavo na nekaj drugega, kajti ESCO še ni dovolj razdelan in še ni, nimamo dovolj izkušenj z eh, njegovo uporabo. Prav tako bi morali izpostaviti ulogo neformalnega učenja, poleg vseh drugih pobud, ki jih omenja komisija. Omenili bi lahko na primer um, naprimer, um, kot so prostovoljne uh, enote, ki jih je lani predlagala komisija. Prav tako moramo bolj jasno predeliti um, pojme, kot so veščine in pa uh, znanje. Se obstaja še vedno precej različnih pogledov na te pojme v državah članicah. To je treba storiti, če želimo poenotiti uporabo teh pojmov v Evropasu. Komis dokument komisije je sicer zelo zanimiv. Zdi se mi, da je ambiciozen in da želi izboljšati in nadgraditi Evropas, ki je star že več kot 13 let. S temi spremembami bi lahko Evropas postal bolj privlačen in tudi bolj uporaben kot orodje za predstavljanje uh, sposobnosti in pa znanja posameznikov. Torej, v zaključku bi dejala, da bi morali Evropas spremeniti, ampak da s tem ne bi smeli nalagati pristojnim organom v državah članicah preveč upravnih bremen. Evropas mora biti okvir za ponujanje ponotenih informacij in mora temeljiti na jasnih načeljih ne glede na datum za vlaganje predlogov sprememb, pa jih bomo vložili zelo hitro. Se upravičujem, ker uh, uporabljam kladivce, ampak res nimamo veliko časa, časa je samo uro in pol, zato hitimo. Jana Citinska je naslednja iz zbora Empl. Izvolite. Najlepša hvala. Govorim tudi v imenu eh, kolega Enda Luverja iz, iz odbora KUL, cool, tako da bom začela z njegovim prispevkom. Spoštovani poročevalci, spoštovani kolegi, na našem prvem sestanku, ki smo se izmenjali mnenja, smo povedali, kakšne so stališča skupine EKR v zvezi s tem. Zelo sem zadovoljen, da sta poročevalca naše pomisleke upoštevala in da sta pripravila konstruktivne predloge sprememb k temu poročilu. Skupina EKR še posebej podpira tiste amadmaje, ki izpostavljajo prostovoljno naravo Evropasa in tudi načelo subsidijarnosti. Posledično torej upoštevamo nacionalne strukture na tem področju, ki že dovolj dobro delujejo. Prav tako si želimo um, evropski okvir za kvalifikacije oblikovati na prostovoljni način. Črtali bi tudi šesti člen v tem poročilu. Kajti zdi se nam, da klasifikacij iz ESKA ni možno uporabiti pri Europasu. Saj ESKO še ni bil potrjen strani držav članic in nimamo dovolj izkušenj z njegovo uporabo. Prav tako bomo podprli vse predloge sprememb, ki bodo omenjali stroškovno učinkovitost. Glede na to, kako trdo sta poročevalca delala na tem poročilu, bodo uh, predlogi sprememb odbora kult um, malo številni. Hvala. Tako, zdaj pa še nekaj besed v mojem imenu. Kot sem dejala že v prvem krogu razprave, pozdravljam posodobitev Evropasa. Evropas je treba posodobiti. Pri tem pa moramo upoštevati tudi eh, posledice teh sprememb za uporabnike in tudi tehnološki napredek. Ne bom ponovila vsega tega, kar je dejal moj kolega iz dvora Kult, eh, čigar mnenje sem malo prej prebrala glede subsidijarnosti in glede nevarnosti morebitnih dodatnih upravnih bremen, pa tudi morebitnih proračunskih posledic. Dejalo bi, da je dostopnost do te platforme ključnega pomena za ljudi, ki imajo morda eh, kakšen socialni handicap ali ki imajo morda eh, ki so drugače ovirani pri dostopu do trga dela. Moje predloge sprememb bodo šli v to smer. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa iz skupine Alde, gospa Dlabajova. Izvolite, v imenu odbora Empel. Najlepša hvala, pred, gospa predsednica, in hvala vsem eh, za upravljanje dela, še posebej poročevalcema. Čestitam vama za tako dobro delo. Pet točk bi navedla in strinjam se z vsemi stvarmi, ki so bile že povedane, ampak teh pet stvari bi se ena izpostavila. Res je treba poskrbeti, da bo predlog, eh, kar se da stroškovno učinkoviti. Treba je zagotoviti ustrezno ravnovesje med upravnimi in pa finančnimi bremeni za države članice in pa na drugi strani med pozitivnimi učinki. Vsekakor treba tu poskrbeti, da dodatnih bremen ne bo. Europas mora biti prostovoljni instrument, ki ga bodo upravljali iskalci zaposlitve, delodajalci in delojemalci. To bi moralo biti to, nič več. Treba je upoštevati želje tistih, ki uporabljajo in želijo uporabljati Europas. Europas je dobra pobuda, ki pri iskanju prve zaposlitve pride upoštev mladim še posebej tistim, ki ne vedo, kako pripraviti življenje pisali, pa ki ne vedo, kako vrednotiti svoje, eh, svoje znanje ali veščine. Menim pa, da klasifikacij iz ESK-a ne bi smeli uporabljati v tej fazi, kajti ESK-o je še v pilotni fazi, komisija ga še razvija. Zelo pomembno je, da vzpostavimo ustrezno upravljanje tega sistema na ravni Evropske unije in s tem poskrbimo za ustrezen razvoj Evropasa. Treba si je upoštevati dejanske potrebe končnih uporabnikov. Prav tako je treba upoštevati znanje in pa nasvete že obstoječih skupin strokovnjakov, kajti samo tako bo lahko orodje, kot je Evropas, učinkovito. Treba je premisliti, ali so predlagane spremembe sploh potrebne. Kar pa zadeva izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje, bi si želela bolj prožnega besedila, ko gre za izdajanje potrdil o izobraževanju oziroma o doseženi izobrazbi. Nekaj predlogov spremem bom uložila. Menim pa, da je osnutek tega poročila že zelo blizu perfekcije. Hvala. Najlepša hvala. Nikolaus Čuntis je naslednji v imenu skupine GUE in odbora za kulturo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se zahvalil obema poročevalcema. Zelo pozorno sem poslušal njuna prispevka, si stvari zapisal, tudi vprašanja, ki so povezane z upravnimi podrobnostmi. Ampak, kolegice in kolegi, ko gre, o, ko gre za Europas, ko gre za platformo, je treba najprej dejati, da gre tu za urodje, mm, ki bi moralo biti pomoč mladim, ko iščejo delovno mesto, ko iščejo zaposlitev, ko gre za predstavitev njihovih znanj eh, in pa veščin. Dejal bi tudi, da je Evropas precej tehnokratsko orodje in da se to vrstno tehnokratsko orodje uporablja za to, da se nakazuje tudi politične usmeritve ali nabirajo politične točke. Europass in pa platforma, ki je povezana s tem orodjem, je eno od tovrstnih orodij, po mojem mnenju. Celoten postopek obravnave kaže, kako kako eh, so mm, trendi na področju izobraževanja podvrženi neoliberalizmu. Tudi ko gre za veščine in pa iskanje prve zaposlitve, eh, bi dejal, da moramo biti zelo previdni. Pri tem je treba poštevati tudi morda kakšno neformalno izobrazbo ali neformalno pridobljanje veščine. Tudi to je treba upoštevati. Če ne bomo, bi lahko vse skupaj privedlo do Evropasa, ki ne bo učinkovit, ki ne bo eh, imel za posledico mm, zaposlovanja mladih, ampak bo pomagal samo trgu dela, samo delodajalcem. In to bo mm, nekaj, kar bo vse skupaj potegnilo na nižjo raven, kot si želimo. Treba je poskrbeti za to, da bodo mladi lahko našli službo in da bo ta dobro plačana ne gre samo za pomoč trgu dela, delodajalcem. Mislim, da predlog ostutka gre predvsem v smer, kjer se podpira eh, tekmovanje med posameznimi poklici, konkurenčnost posameznih poklicov oziroma nekonkurenčnost letih. Vsekakor bom uložil nekaj predlogov sprememb in še enkrat hvala obema poročavcama za pravno delo. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi skupina zelenih, Jean Lambert v imenu odbora Emperor. Ne? Aha, dobro. Potem pa Jill Evans v imenu zelenih. Hvala. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalcama za upravljeno delo pri tem poročilu. Predlog Evropske komisije je res zelo ambiciozen in kaže tudi eh, kako uspešen je bil Europass do zdaj. Se pa strinjamo, da potrebujemo nov, bolj sodoben, bolj dostopen Europass v prihodnje. Tudi zaradi sprememb na trgih dela, tudi zaradi sprememb pri izobraževalnih sistemih. Treba je upoštevati mobilnost in jo spodbujati, in pa tudi kompatibilnost med posameznimi veščinami. Tudi, naprimer, veščine pridobljene s prostovoljnim delom bi se morali upoštevati na enak način. Tu gre za sistem, ki ga že uporabljajo določene mladinske organizacije, tako da bi to lahko prevzeli v Evropasu. Vsekakor bi morali bolj upoštevati doprinos deležnikov v tej razpravi. Instrument moramo razviti. Se pa strinjam tudi s tistimi, ki so izpostavili pomisleke glede uporabe ESKA. Mislim, da je za to še prehitro, vsaj na tak način. Jezik je treba bolj razviti in ga uporabiti, ko bo bolj preverjen, za zdaj pa še ne. Imam pa komentar glede jezikov. Tukaj piše, da bo spletno orodje na voljo v uradnih jezikih Evropske unije. Zdi pa se mi, da bi morali tudi uporabiti souradne jezike Evropske unije, ki nimajo statusa uradnega jezika. Kajti govorimo o dostopnosti in o različnih skupinah, ki naj bi uporabljali to orodje. Zato moramo uporabiti kar se da veliko jezikov. Predlog je po mojem mnenju dober in ga lahko eh, še izboljšamo. Upam, da bomo med obema odboroma dosegli precej konsenza, kar se tega tiče. Jaz se bom trudila v to smer. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine EFDD ne bo spregovoril nihče, ker jih ni tu, tako da gospa Bilde je naslednja. Izvolite. V imenu skupine ENF. Je suis plutôt rassuré. Hvala lepa. Oba pročevalca sta pravila svoje delo in ta predlog za evropacije manj radikalen kot pa prejšnji predlog komisije. Jasno ste povedali v svojem poročilu, da evropas ne sme postati eh, enotno okence za izobraževanje in izposabljanje in sem vesela zaradi tega pojasnila, glede ESKA. Podpiram to, da sta pročevalca previdna. Naša skupina meni, da veliko eh, obrtnikov in pa lokalnih proizvajalcev ne more izobraževanje um, imeti nobenih koristi od enotne opredelitve. Tukaj se lahko pojavijo tveganja um, zaradi pretirane enotnosti, to bi ogrozilo raznolikost. Prav tako sta pročevalce ustrajna tem, da je treba ohraniti prostovoljno raven Evropasa. To je dobro. Komisija želi napraviti obvezujoč instrument in to bi pomenilo težave za sorazmerost in pa subsidijarnost. Torej, sedaj mislim, da v glavnem gremo v pravo smer, ampak nekaterih stvari pa ne moramo podpreti kot skupina. Namreč najprej eh, ta vključitev eh, držav kandidatk in pa potencijalnih pristopnic v Evropsko unijo. Tukaj delamo s kolegi iz odbora EMPL in želimo pripraviti ustrezne predloge sprememb v tej smeri. Hvala. Ja, najlepša hvala. Potem Predajamo naprej besedo gospej Šojdrovi iz Odbora za kulturo. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi. Osnutek poročila je zelo dober. Evropski inštrument za mobilnost je zelo dobra reklama za Evropo. Mislim pa, da ta predlog lahko še izpilimo in izboljšamo. Po mojem mnenju lahko podpremo predlog poročevalca v tem, ko pravi, da moramo biti sposobni za odziv na delo sveta. In sem tudi zato, da preložimo rok za vložitev predloga. Seveda lahko pohitimo, vendar pa bi bilo dosti boljše, da natančno pregledamo, kaj bomo spremenili. Zelo težko je namreč dopolniti besedilo, ki še ne obstaja. podpiram gospoda Mana glede predloga, da preložimo rok za uložitev predlogov spremen. Najlepša hvala. Na koncu bom podala predlog. Imamo še Julie Watt. Če nihče drug ne prosi za besedo, bom zaključila seznam govornikov. Julie Watt. Najlepša hvala. Rada bi povedala nekaj pozitivnega o Evropasu. Preden sem se lotila politika, sem delala z mladimi, delala sem z mladimi, ki so bili marginalizirani, ki so bili izključeni, ki niso imeli dostopa do vsega, kar imajo otroci iz bolj premožnejših družin. In Takrat smo uporabljali sistem Europas s tistimi mladimi in ugotovili smo, da je Europas sistem zelo koristen. Iz osebnih izkušenj, iz prakse z mladimi zunaj uradnega šolanja lahko povem, da je Europas izredno dober sistem, vendar moramo doseči, da ga uporablja še več ljudi. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo še komisiji, če želi, gospa Presini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro jutro. Komisija pozdravlja poročilo in se zahvaljuje poročevalcema za upravljeno delo. Pozdravljamo dejstvo, da Evropski parlament podpira posodabljanje Evropasa. To si želi doseči tudi komisija. Zapisali smo si vse komentarje, predloge sprememb, ki smo jih danes slišali, še posebej, ko gre za ESCO. In tudi glede tega, kar želijo države članice v svetu, ravno kar potekajo pogajanja. in predsedstvo sedaj dopolnjuje in spreminja besedila. Rada bi povdarila, da nikakor nismo želeli uvesti obvezujočega značaja za Europas ravno tako kot v ESCO. želimo harmonizirati stvari na evropski ravni s tem, da se spoštuje načelo subsidijarnosti. Priznavamo tudi delo, ki se je opravilo na nacionalni ravni. Predlagamo pa inštrument, ki je prilagojen na današnjo realnost, na tehnološki razvoj in ki je koristen za končnega uporabnika. Upam, da bo končno besedilo jasno enostavno in da bodo inštrumenti usmerjeni, ciljno usmerjeni v končne uporabnike, da bodo vsi imeli koristi iz tega pri možnostih za učenje in pri iskanju služb. Komisija ni želela v nobenem smislu povečati administrativnega ali finančnega premina za države članice. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Presini. Rada bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom za eh, zelo konstruktivno razpravo in tudi za možnost predlogov sprememb. Rada bi vprašala poročevalca, če želi ta besedo. Istočasno pa bi podala predlog, da se lahko na to takoj odzovete. Ko svet napove nov predlog do 6. aprila in da ne gremo vi v nasprotno smer, potem moramo pregledati, kako bi bilo to v luči trialoga. Če določimo 10. april za rok za uložitev prerazporej. Torej predlagamo, da bi odpovedali pregled predlogov sprememb in da to preložimo na 21. 22. april. Ne, to ne more biti. Verjetno gre za maj. Torej juni, 21. in 22. juni. Tukaj piše napak, torej končno glasovanje junija 10. aprila ob treh bo rok za vložitev sprememb. Preklicali smo torej pregled predlogov sprememb, potem imate dovolj časa, da se srečate s pročevalci v senci, da izdelate kompromise in da poiščete dobro rešitev za Europas, ki bo potem šel mogoče v isto smer kot svet. Gospod Mann in potem gospod Malinov. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše novice. 10. april je seveda dober datum, zato da se bomo lahko posvetovali. Najlepša hvala tudi za vse prispevke. Izkazalo se je naslednje. Torej, pilotna faza, ni nujno potrebna, ni treba, da obremenjujemo Evropa s tem. Tudi tukaj poteka vedno prostovoljnost, torej da ni obvezujočega značaja, tudi to je zelo pomembno, da določimo znanje in veščine, tudi tukaj imamo zelo različna mnenja. dobro bi bilo, da se odločimo za skupno vizijo in da na koncu lahko rečemo, da smo se posvetovali vsi skupaj in da si želimo, da Evropas postane zelo dober inštrument. Tako lahko dokažemo, da ima Evropa zelo veliko, kar lahko ponudi in da Če bomo obdržali prostovoljni značaj, mislim, da bo to zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Veselim se že nadaljnih razprav in upam, da bomo 21. in 22. junija takrat lahko z veseljem podprli predlog zaradi kompromisov, ki jih bomo dosegli. Najlepša hvala, gospod Manj, gospod Malinov. Najlepša hvala. Najlepša hvala za pozitivno mnenje na splošno o tem poročilu. Predlog komisije mi je všeč, ne da bi za to glasoval, ampak mislim, da je prav, da smo veliko potezni, da smo ambiciozni, da se držimo načrta držav članic, da e, moramo gledati v prihodnost, da moramo predlog omiliti in doseči kompromis mislim, da bomo kmalo dobili radikalni predlog, ki ga bomo lahko izvajali v praksi, ko bomo za to pripravljeni. Najprej bi rad čestital vsem, ki so delali na tem področju, za splošno mnenje, da Evropas potrebuje revizijo. Še posebej tako, da vključimo neuradna znanja in veščine. To je prihodnost. To je tipični primer za to. Omenili smo tudi delo, ki se približuje popolnosti. Če bomo sprejeli predlog držav članic, bomo storili veliko napako. Prav pa je, da gremo v to smer. Komisija mora upoštevati to, da je besedilo prestrašilo ustanove v državah članicah, vendar pa nakazuje pot, po kateri moramo iti v prihodnosti. Če je kaj preveč tvegano, če preveč veliko potezno, Mm, nam omogoča samo več časa za razmislek. Mislim, da se bomo zopet srečali in ESCO bo del tega. Če definiramo Europas, ne vem po katerih kriterijih, vendar pa je ta sistem bil priznan kot uspešen v več državah. Lahko menim samo dve, Španija in Bolgarija, kjer lahko Evropas označimo kot uspešnega z vidika več kriterijev? V petih, šestih letih sem videl veliko življenjepisov v skladu z Evropasom. Videl sem to spremembo v zadnjih letih. Najlepša hvala. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu, dobro uspešno prihodnost za Europas in na podlagi današnje razprave mislim, da lahko dobimo zelo dober rezultat, ki ga bomo lahko podprli in da bo takrat resnično dosežena dobra prihodnost za Evropas. Torej, dogovorili smo se za rok za vložitev predlogov sprememb 10. aprila ob 15. 25. aprila odpade pregled predlogov sprememb, glasovali pa bomo 21. in 22. junija. Čudovito, najlepša hvala. Potem pa gremo na drugo točko današnje skupne seje gre za novi program znanj in spretnosti za Evropo. Poročevalca sta, to mi bo danes še uspelo, gospod Dlabajova in gospod Momčil Nekov. Najprej bom predala kolegici iz odbora za zaposlovanje, preden začnemo z izmenjavo. Ne, najlepša hvala. Gre za eno najpomnejših tem na dnevnem redu Evropske agende. Gre tudi za skupno področje naših odborov. Zato sem zelo zadovoljna, da smo organizirali to sejo. ura teče in mislim, da je pravi trenutek, da sedaj pripravimo dober predlog in da ga lahko začnemo dejaniti v praksi. Sedaj bomo dali besedo poročevalcema. Najprej dobi besedo gospa Dlabajeva iz odbora za zaposlovanje. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najprej bi se rada zahvalila za to, da ste mi imenovali za sooporočevalko skupaj z gospodom Nekovom za to poročilo. Govorimo o prihodnosti, govorimo o novih generacijah, o novih veščinah v prihodnosti. Zato sem zelo vesela, da sem lahko sodelovala z mladimi poslanci in pogledali v prihodnost. Pozitivno je tudi, da sta oba odbora tako tesno sodelovala in zato si želim, da bi velikokrat organizirali takšne skupne seje, ne samo za ta poročila, kajti veste, da zaposlovanje brez dobre izobrazbe ne bo in eh, ne bo izobrazbe brez perspektive zaposlovanja. Sodelovanje med poročevalcema je potekalo zelo dobro pri pripravi prvega osnutka, kjer smo izpostavili najpomnejše prioritete. Poročilo še ni dokončano zaradi omejitve števila besed želimo izboljšati ta osnutek in zato računam tudi na vašo pomoč. Kot poročevalka odbora za zaposlovanje bi se rada osredotočila na troje in predstavila vam bom naš vidik glede tega poročila. Razvoj veščin in znanj za delovna mesta. To pomeni, da so znanje in veščine neposredno povezane s potrebami trga dela. Naprimer, resnično verjamem, da urjenje na podlagi dela lahko pripelje do tega, da razvijamo takšne veščine, ki jih potrebujemo in da s tem vzpostavimo prvi stik s potencialnim delodajalcem. To je zelo pomembno za mlade. Države članice morajo vključiti vodstvo, management, podjetništvo in finančno izobraževanje v programe, zato da podpremo programe za poklicno usposabljanje, za izobraževanje s tem tudi, da se osredotočimo na obrtništvo. In še drugič, okrepiti je treba vezi med izobraževanjem in zaposlovanjem. To sem že povedala prej v poročilu o konkurenčnem trgu dela. Socialni partnerji, šole, ustan, šolske ustanove in drugi partnerji morajo sodelovati za to, da identificirajo potrebe na trgu dela in da razvijajo učne načrte, ki bodo prilagojeni na te potrebe. Obstaja tudi jasna potreba potem, da predvidimo, kakšne bodo potrebe po znanju in veščinah v prihodnosti, zato da poskrbimo za to, da bodo naši mladi tudi pravilno izobraževanje. To pomeni, da bomo um, uvedli in predlagamo orodje za predvidenje in predvidevanje in napovedovanje potreb po veščinah. In to bo na voljo potem državam članicam. Zadnja točka je izobraževanje in poklicno usposabljanje. Iz najboljših praks držav članic smo videli, da tiste države, ki imajo dualni izobraževalni sistem, so najuspešnejše pri zmanjšanju brezposelnosti med mladimi. Zato se moramo naučiti iz teh najboljših praks. Veliko krat govorimo o najboljših praksah, vendar pa jih ne znamo uporabiti v Evropi. Naučiti se moramo od njih, razviti dualni sistem za izobraževanje in usposabljanje in tiste države članice, ki tega še niso storile, morajo prilagoditi poklicno usposabljanje glede na trg dela, zato da bo to še bolj privlačno za mlade. Podpiram agendo komisije glede znanj in veščin in upam, da bo komisija upoštevala priporočila Evropskega parlamenta. Veselim se že sodelovanja z vsemi vami glede tega poročila, kajti tukaj gre za prihodne generacije in za to, kaj lahko za njih storimo. Najlepša hvala. Veselim se že razprav skupaj z mojim soporočevalcem. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Mlekov. Izvolite. Najlepša hvala, gospa Ulskog. Yeah. Rad bi se zahvalil gospej Dlabajovi. V resnično zadovoljstvo mi je bilo sodelovanje z njim. Upam, da bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnosti. Naše delo je bilo dobro organizirano in mislim, da je poročilo res kakovostno. Zelo dolgo smo čakali na ta novi program znanj in spretnosti za Evropo. Program kaže na to, da potrebujemo razvoj novih znanj in veščin, zaradi tega, ker se naš trg dela spremenja. Komunikacija komisije je zelo veliko potezna, vendar pa se osredotoča na sedanje potrebe trga dela. Mi verjamemo, da morajo naši šolski sistemi biti zasnovani tako, da lahko razvijajo nove spretnosti in veščine za mlade. Morajo učiti naše mlade, da znajo kritično misliti in da sprejmejo kritične odločitve. Zato mislim, da mora komisija rešiti več problemov. Predlaga tudi nove strategije, tudi ko gre za manj kvalificirano delo. Naj vam podam nekaj informacij. Leta 2025 bo več kot 40 odstotkov novih delovnih mest zahtevalo visoko kvalifikacije, 40 odstotkov srednjo kvalifikacije, samo 11 odstotkov nizko kvalifikacijo. 40 odstotkov za delodajalcev meni, da obstaja neusklajenost znanj s trgom dela. Po drugi strani pa imamo nizko kvalificirane delavce, ki imajo dvakrat manj možnosti za to, da najdejo zaposlitev na trgu dela. poznate potrebe. In zadnji študij OECD-ja kaže na to, da okrog 70 milijonov evropejcev nima matematičnih in računskih znanj in tudi niso dovolj pismeni, zato, da bi zaslužili dovolj za dovolj visok standard življenja. Digitalizacija, tudi to bi rad omenil, digitalizacija spreminja vse, kako učimo, način, kako se učimo in skupaj z gospod Labajevo meniva, da potrebujemo horizontalen pristop. In učenci in študenti morajo biti v spredju tega pristopa. Ne osredotočamo se dovolj na odpravljanje problema vsipa in na predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje. Države članice morajo izboljšati svoje šolske sisteme, zato da dosežemo barcelonske cilje. 30 odstotkov otrok ki so mlajši od treh let, morajo biti vključeni v šolski sistem in to čim prej. Dostop do izobrazbe je osnovna temeljna človeška človekova pravica in zato moramo zagotoviti dostop do šolanja vsem, ne glede na starost. Zato mislim, da je novi program znanja in spritnosti pravi korak naprej. Osredotočati se namreč na razvoj znanj in veščin in na vseživljenjsko učenje. Vemo, da delodajalci zahtevajo tudi mehke spretnosti. 25 odstotkov ponuja tudi možnosti prakse. Tukaj vidimo pozitivne premike. Naj Povem še nekaj v zvezi z uradnim in neuradnim izobraževanjem v nekaterih državah članicah. Se to področje zelo dobro razvija, še posebej po priporočilih, ki smo jih objavili pred nekaj leti. V tem smislu pa potrebujemo več politične volje. Uradno in neuradno izobraževanje je treba razvijati v vseh državah članicah, zaradi tega, ker. To pomaga predvsem nizko kvalificiranim delavcem. Naš cilj je, da izobrazimo naše državljane in naš cilj je, da v izobrazbo vključimo čim več ljudi in da potem čim več ljudi vključimo na trg dela. Gospa Dlabajeva pravi, da potrebujemo primerno izobraževanje in tudi dualno izobraževanje. S tem damo možnost ljudem, da med študijem tudi delajo. na tak način se naučijo tisto, kar trg dela potrebuje. Vlagati moramo v digitalizacijo, v infrastrukturo, vendar pa tudi v naše učitelje in profesorje. Učitelje je treba naučiti, kako naj uporabijo digitalna orodja. Cilj je ne samo, da poskrbimo za temeljne veščine za naše državljane, ampak da naši državljani postanejo bolj izvedeni v temeljnih predmetih. Najlepša hvala za pozornost. Ja, Najlepša hvala. Obima poročevalcema sedaj damo besedo poročevalcem v senci. Za dve, tri minute. Prva je gospa Šojdrova, ki bo govorila v imenu odbora za kulturo in za poslovanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila obema poročevalcema za poročilo, ki se osredotoča na najpomembnejše v zaposlovanje, na zaposlovanje in ulaganje v človeški kapital. S tem poročilom želimo ukrepiti predlog komisije. Rada bi omenila nekaj vprašanj. Poklicno usposabljanje, podporo dualnemu sistemu in sodelovanje z delodajalci. Zato sem zelo hvaležna. Sodelovanje z delodajalci je izjemno pomembno, ne samo v obdobju priprave, ampak tudi, ko gre za razvoj veščin kasneje to želimo poudariti v tem poročilu. Poleg tega omenjate predšolsko izobraževanje, zgodne izobraževanje, komisija je to skoraj spregledala, še dobro, da ste to omenili. Podarjate tudi pomembnost uradnega in neuradnega izobraževanja. Pomembno je, da to ločimo v dveh ločenih poglavjih in gospod Nekov je omenil tudi. Eh, vodoravn na horizontalne cilje v zakonodaji v držav šanicah. Na Češkem imamo zakon o priznanju rezultatov učenja in ta zakon velja že deset let. Pri tem je kar nekaj težav. Kot veste, imajo delodajalci nekaj zadržkov glede neuradnega izobraževanja. Zato mislim, da je prav, da Evropska komisija prizna rezultate neuradnega izobraževanja. Vendar pa tega ne moremo usiliti državam članicam. Moramo jim dati orodje, s katerim bodo lahko uvedli oceno takšnega izobraževanja. Priporočila bi tudi izmenjavo najboljših praks na tem področju na češkem imamo takšno orodje in lahko delim naše pozitivne in negativne izkušnje glede tega. Pozdravljam tudi podporo učiteljem. To je najpomnejše področje, ki ga je komisija spregledala. Če želimo izboljšati temeljne veščine, kot predlaga komisija, potem moramo uložiti v naše učitelje, v učitelje, usposabljanje naših učiteljev. V tem smislu potrebujemo bolj konkreten predlog. V Evropi moramo povdariti in povedati državljanom, da jih držimo podpirati na področju usposabljanja učiteljev, kajti na področju, kot je poklicno usposabljanje in poklicni razvoj, učitelji niso najbolje pripravljeni in tudi izobraževanje odraslih. to je način za to, kako lahko komuniciramo naše priznanje vrednosti, ki jo ima izobraževanje. Včeraj smo imeli zelo zanimivo razpravo o rezultatih študije PISA leta 2015. V Evropi imamo 20 odstotkov mladih, ki nimajo temeljnih veščin in osnovnih veščin. Zato moramo preprečiti situacijo, ko bi se znašli izključeni. Ne smemo pozabiti na brezposelne. Evropska unija mora ponuditi državam članicam orodje, s katerim bi lahko izboljšali situacijo. Najlepša hvala. V tem smislu bomo vložila tudi predloge. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Bila sem radodarna, ker je gospa Šojdrova govorila v imenu dveh odborov. Vse ostale pa prosim, da se držite omite časa treh minut. Prvi ima besedo gospod Pavel iz odbora za zaposlovanje. Najlepša hvala, govoril bom po angliško. Uh, like Najprej bi se rad zahvalil poročevalcema Martini Dlabajevi in Momčelu Nekovu za opravljeno delo. Veliko ste povedali v vaših predstavitvah. Rad pa bi dodal še nekaj. Nov program za znanje in sprednostnosti za Evropo je zelo dober program. Osredotočiti se moramo na zaposlovanje v državah članice, zato da lahko izvajamo ta program in prave veščine, ki so prilagojeni za potrebe naših državljanjev, zunaj ali znotraj trga dela v evropskem gospodarstvu, pa potrebujemo predpogoj in to je, da k temu pritegnemo tudi države članice. Poklicno usposabljanje, dualno eh, šolanje, izobraževanje, razvoj novih tehnik, tehnoloških in tehničkih veščin, kot osnovni veščin, kot je omenil gospod Nemkov, naj gre za uradno, neuradno izobraževanje, so nujno potrebni za današnji čas in za prihodnost Evropske unije prenosljivost našega šolanja in veščin je nujno potrebna za prihodnost Evrope. Vemo, kje so problemi, kje moramo ukrepati. Sedaj je pravi čas za to in da smo konkretni pri naših ukrepih. Zelo pridno sem se držal časa. Ja, vielen herzlichen. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo kolegica Citanska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 Pomembno je, da se osredotočimo na nove veščine, na vseživljensko izobraževanje. In k temu spada tudi šolanje, izobraževanje glede financ, ne samo v šolah, ampak tudi, ko gre za vseživljensko izobraževanje. Tako bomo bolj skladili naše veščine znanje s trgom dela. Pomembno je, da se osredotočimo na nove veščine, na vseživljensko izobraževanje da se osredotočimo na finančno izobraževanje naših državljanov, ki so prekomerno zadolženi in ki se soočajo s težkimi situacijami. Če pa imajo delo, nimajo dovolj sredstev za prihranke, ker pravijo skoraj vse, kar zaslušijo. Ko govorimo o veščinah in znanjih, ne smemo pozabiti na različne življenjske faze. To je zelo pomembno za vse življenjsko izobraževanje v šolah in tudi kasneje v življenju. Tukaj je treba poštevati tudi, na, tudi invalide in invalidne otroke. Treba se je pripraviti na delo z otroki, z vsemi in tudi s tistimi, ki imajo posebne potrebe ali ki imajo invalidnost. Treba je poskrbeti za to, da otroci pridobijo čim več znanja in veščin. Tukaj gre za vse življenjsko izobraževanje, ne samo za brezposelne, ampak tudi za tiste, ki imajo delo. Pomembno je, da imajo vsi možnost, da se še naprej izobražujejo, da ne bo prišlo do situacije, ko se ljudje ne morejo več nadalje izobraževati. veliko krat držav šencah ni nobenih priložnosti za nadaljne izobraževanje za študij, še posebej, ko gre za invalidne osebe. Nujno potrebno je, da spodbujamo neuradno in uradno izobraževanje in da to upoštevajo tudi delodajalci. Rada bi se zahvalila obema poročevalcema za delo in za predlog, ki bo podlaga za nadaljne delo. Tako bomo dobili uravnotežen predlog eh, komisije, ki bo koristil našim državljanom. EKR eh, priporoča celovit pristop ki bo navdihnil države članice, vendar pa ne zagovarjamo obvezujočega izvajanja strategije, ker je to še vedno v pristojnosti držav članic. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Čuntis v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, No, prej, pri prejšnji temi, sem na kratko omenil spretnosti in sedaj še, se še enkrat vračam na to. Sedaj torej razpravljamo o novi agendi za spretnosti in veščine in sedaj lahko povem svoje stališče s tem v zvezi in hvala lepa obema poročevalcema. No, bom nekoliko bolj oseben v svojih komentarjih. Ehm, naša poročevalca sta predvsej mlada in mislim, da veste predvsej bolje, kaj se dogaja z brezposobnostjo mladih, torej ste vključena v to življenje mlajših. Moram reči, da se strinjam s številnimi pripombami odprej. Imam pa še nekaj dodatnih komentarjev. Torej, glede sedajnosti in pa prihodnosti za mlade generacije. Vidimo tehnološki napredek, razvoj, veliko novih podatkov, informacij. Tudi sam sem študiral socialne znanosti in vem, da tukaj obstaja velik napredek. No, ampak tukaj govorimo o spretnostih in izobraževanju in mislim, da je to neposredno povezano s tem, da se moramo vprašati, kakšno družbo, kakšno Evropo želimo v prihodnosti, kakšen tip razvoja želimo za Evropsko unijo. Sporočilo komisije je dober predlog dokumenta, ampak mislim, da to ne postala pod vprašaj evropskega modela razvoja. Tukaj smo nekako ustvarili Evropo dve hitrosti in v več državah imamo različne prestope tega dela in sedaj ta predlog komisije eh, ne izpostavlja teh razlik in raznolikosti ne upošteva energetskih ekonomskih problemov v državah z juga, saj ne zadosti. Predvsem um, tisto, kar pravi gospod Van Dieselblum, očitno velja, kar pomeni, da so ljudje v Evropi vedno bolj razklani. Nekateri želijo užitke, torej drugi pa so kalvinisti, uh, protestanti in torej gredo v drugo smer. Mislim, da če bomo šli po tej poti razkola, razdelitev, potem ne bomo prišli nikamor. In mislim, da če bomo šli po tej poti, bomo samo še bolj razdeljeni. In torej, takšen program bo le še zaostril razlike in jih ne bo zmanjšal, če bomo tako razdeljeni. Kaj ti? Mislim, da bodo nekateri delavci odšli iz enih držav v druge države, torej to bo beg možganov, kar vidimo že danes. Skratka, tu gre vse samo za sistem v skladu s potrebami trga, ampak s tem ne razrešujemo problema brezposobnosti mladih. In se potem včasih vprašam, zakaj ne bi govorili o pravici do dela, tukaj vendarle govorimo o zaposlovanju, v odboru za zaposlovanje. Torej, tukaj že imamo določene pridobljene pravice iz preteklosti. Delavci so to pridobili tekom dolgih let. To moramo razložiti tudi mladim, kajti trenutna politika za izobraževanje in pa zaposlovanje je takšna, da pač ne bomo razrešili teh problemov v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi skupina zelenih. Gospa Lambert, izvolite. Hvala. In hvala obima soopročevalcema za opravljeno delo. No, še par stvari bi dodali. Naj se navežem na predlog komisije. Tukaj njegovora o prihodnosti dela o digitalni preobrazbi, to je dobro zajeto pročilo. Prav tako pa je govora o preskoku na nizkooglično, krožno gospodarstvo. In komisija pravi, to pomeni prilagajanje novih modelov in pa nove delovne mesto. Mislim, da bi lahko krepili ta predlog v našem poročilu, kajti v predlogu komisije tega ni dovolj tukaj lahko pogledamo horizontalno razumevanje delovnih mest in zaposlovanja. Ja, seveda, digitalno gospodarstvo je nasplošno večkrat izpostavljeno, ampak ni pa za dosti govora o vzdržnosti, trajnosti modela in tudi to mislim, da bo vedno bolj pomembno v prihodnosti. Mislim, da glede veščin in spretnosti, seveda vem, da tukaj pri nas v parlamentu obstajajo določene mojitve pri našem delu, ampak mi vsega, se bomo bolj osredotočili na določene veščine in spretnosti, um, sploh na vidik spolov. Prav tako bi lahko bolj izpostavili sektorsko plat. Tukaj mislim, da smo lahko bolj jasni in v poročilu več govora o tem, torej o odgovornosti delodajalcev in pa sodelovanju s socialnimi partnerji, tako da se razvije mobilnost znotraj sektorjev. Tako mislim, da se lahko marsikaj v hrani izboljša. Prav tako lahko več zapišemo tudi glede podpore za ponovno stopne točke na trg dela. EKR je to prej omenila. No, ampak včasih potrebujemo določeno usposabljanje, da se ljudi usposobimo za določena delovna mesta, naprimer, pogledamo si um, medicinske sestre in podobno, ali pa kakršnokoli oskrbo, potrebujemo določeno usposabljanje. In potem še nekaj, kakovost vajništva, kakovost izobraževanja, usposabljanja. Tukaj govorimo o potrebah. Dublinska fundacija tukaj opravlja odlično delo in obstaja skupina, ki v bistvu sploh ni vključena v izobraževanje, zato ker pač oni mislijo, da je izobraževanje primerno za njihovo prihodnost, torej se namenoma izključijo iz tega modela izobraževanja. To je predvsem bolj ustvarjalen pristop na nek način um, in mislim, da moramo tudi to upoštevati v prihodnosti, kajti to se bo vedno bolj do, pogosto dogajalo. To je zelo pomembno za življenje ljudi in pa tudi za, za poslovanje. Najlepša hvala. Gospa Evans v imenu skupine zelenih in odbora za kulturo. Hvala. slišali smo nekaj zelo dobrih točk sporočila. Pozdravljam to, da je izpostavljeno to, da se moramo osvetočiti na poklicno izobraževanje, neformalno izobraževanje nekoliko bolj. Tukaj obstajajo vrzeli v gospodarstvu in to moramo odpraviti. Potem mislim, da moramo imeti sklic na to, da mora biti ljudje dobro, ustrezno izposobljeni. Ne glede na raven, mora biti ustrezno usposobljeni v določenih veščinah. To je pomembno. Prav tako mislim, še, da uh, se navežem na kolega odprej, moramo se pripraviti na prihodnost. In tukaj mislim, da uh, moramo tudi priznati podnebne ukrepe, tudi pri ustvarjanju delovnih mest. Potrebujemo strategijo za to, tudi v tej agendi za veščine in spretnosti. Prav tako moramo govoriti o pomenu izobraževanja državljanov, torej o aktivnem državljanstvu potem naprej treba se učiti tujih jezikov, pa tudi lokalnih, regionalnih, manjšinskih jezikov. Tudi to moramo spodbujati, ker je to so pomembne veščine. In mislim, da moramo v poročilu govoriti tudi o potrebah migrantov. In bomo predložili predloge spomen po tej smeri. Eh, hvala lepa poročevalcema. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospa Evans. Zdaj pa na koncu še gospa Bilt, zadnja v krogu poročevalcev v Senci. Hvala. Samo par pripomb, par dodatkov. Mi bi se radi osredotočili na ljudi s posebnimi potrebami in pa na ljudi s podeželja in pa z oddaljenih območij. Mislim, da nima smisla na vsak način želimo vključiti imigrante in begunce. Govorite o begu možganov, ampak še vedno torej želite mobilnost za vsako ceno, kar pomeni, da gre tukaj za logiko trga, ne gre za interese evropskih državljanov. Trg je za vas bistveni. Prav tako je treba spoštovati pristojnosti držav članic, kajti mislim, da samo države lahko ocenijo, kaj je dobro ali pa manj dobro za njih. To je vse. Hvala. Najlepša hvala. Tako zdaj pa sledi še splošna razprava.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 res potrebujemo fleksibilen pristop. Sama se zauzema za to, da bi razširili seznam veščin, potrebujemo strateško razmišljanje, upravljanje znanja, timsko delo in pa ustrezno sprejmanje odločitev v skupini, potem jasnost, informiranja, vse to so ključna vprašanja. In mislim, da učitelji tukaj lahko uh, marsikaj naredijo. Učitelji so tradicionalno prenašali informacije, ampak danes mora biti to več kot to. Morajo učiti študente, učence, kako preveriti informacije, ki jih dobimo. Pogosto seveda dobimo informacije, ampak imamo v teh informacijah tudi sovražni govor, uh, lažne novice, polresnice in tako dalje. Mladi morajo to ustrezno videti tako da se naučijo tudi spoštovanja in pa ustreznega načina komuniciranja z drugimi. Jasno je, da so to pomembne veščine, ampak upadajo na žalost in mislim, da ravno v šolah moramo uh, ljudi učiti o teh veščinah, ker to je zelo pomembno za življenje ljudi. Hvala. Hvala. Gospod Lauristin. Thank you very much. Uh, uh I will hvala. Najmenu še v imenu odbora Libe. Z našega zornega kota. Mi pogosto govorimo o zasebnosti in pa o pravicah ljudi na, na tem trgu, na digitalnem trgu. Torej, o digitalnih spretnostih moramo razmišljati z vedika delavcev, delodajalcev, pa tudi z vedika strank in državljanov. In tukaj mislim, da bo treba marsikaj spremeniti. Drugače moramo razmišljati o digitalnih spretnostih. Za stranke to pomeni ja, analitično razmišljanje, pa tudi več je treba vedeti o pravicah v digitalnem svetu, okolju. Kajti sedaj se je pripravila zakonodaja o zasebnosti, o varstvu podatkov in vedno upišemo tja točko soglasje stranke, ampak če stranka ni izobražena in nima znanja, veščin, potem pač ta stranka ne more sprejeti odločitev na podlagi znanja. In to je povezano s temi sprednostmi, veščinami, znanjem. In zato prosim, da dodate to upročilo, torej digitalna znanja, tako da se bodo stranke, državljani lahko konkretno odločali, da bodo vedeli, o čem se odločajo na digitalnem trgu in tako lahko izkoristijo vse priložnosti tega trga. Dank, Herr Mann, bitte. Hvala, gospod Mann. Najlepša hvala tudi celotni ekipi, mladi ekipi. Dobro se mi zdi, da je bilo poročilo pripravljeno strani mlajših kolegov, kajti mora biti legitimno in to nakazuje na to. Pokomentiral bi eh, vprašanje kvote tistih, ki prečasno zaključijo šolanje. Zelo pogosto se nekoga označi za um, otroka iz družine, ki izobrazba ni blizu. Kaj to sploh pomeni? To je grozn, grozna oznaka. Mislim, da je treba izobraževanje razviti do te stopnje, da bodo vsi imeli možnost sodelovati, da bodo vsi lahko uh, imeli možnost se dokazati mislim, da bi lahko v okviru Evropskega socialnega sklada poskrbeli za to, da lahko vsi mladi um, dokončajo šolanje, poklicno šolanje, katerokoli šolanje, samo zato, da imajo potem možnosti za nadaljne uh, korake, za nadaljno poklicno pot. To se mi zdi ključnega pomena v Evropi in mislim, da je to treba vključiti v ta. Uh, Eh, to poročilo. Če bomo govorili samo o številkah eh, in o ljudeh, ki niso sposobni ali niso uspeli zaključiti šolanja, bo to zelo negativen signal. Hvala. Najlepša hvala. Podpredsednica odbora Empel mora mm, kratko zapustiti ta odbor, zato je takoj dajem besedo. Izvolite. Hvala. Hvala lepa tebi, Petra, in pa vsem članom odbora Kult za to vabilo. Imamo veliko skupnih točk in mislim, da bomo tako sodelovali tudi v prihodnosti, kajti, kot rečeno, imamo veliko skupnih točk in področji, lahko učinkovito sodelujemo. Ampak vseeno, bi pa še kolega iz odbora Ample, še um, nekaj bi povedala vam. Torej, Sedaj eh, bomo nadaljevali sestanek eh, ob 10.45 od včeraj. Janša iz Q2 je dvorana, kjer bomo nadaljevali s svojim delom, torej ob 10.45, kot rečeno. In eh, veliko pomembnih točk nas čaka v tisti drugi dvorani, torej v odporu za zaposlovanje. Ampak hvala lepa vam za ta sestanek tukaj. Najlepša hvala tudi z moje strani. Mislim, da bo naše do zdaj odlično sodelovanje zelo dobro potekalo tudi v prihodnje. Kmalo bomo nadaljevali. Ampak upam, da bodo kolegi iz odbora za poslanje še pravočasno prišli v dvorano 6.2, ki nadaljuje svojo sejo. Besedo predajam Julie Ward. Za minuto, izvolite. Uh, you, Petra. Hvala, Petra. Hvala, kolegi. Najprej. Naj povem, da je zelo pomembno, da so ustvarjalne veščine del naših programov za prihodnost. Kajti, ko bomo pozdravili ustvarjalnost, se lahko naučimo boljšega sodelovanja, življenja skupaj, tako se naučimo sodelovanja, um, povečamo zaupanje, samozavest in podobno. Torej, tukaj gre za veščine za življenje, ne gre samo za veščine same po sebi. Torej, vse življenjsko učenje je zelo pomembno in to lahko vključuje tudi učenje v sindikatih. V Angliji pa tudi po Združenem kraljestvu imamo um, trgovinsko združenje za učitelje in tudi s sindikati zelo pogosto sodelujemo in to delo je zelo pomembno. Prav tako bi govorila še o uh, pismenosti pri poklicnem izobraževanju. Uh, to je nova veščina, ampak mislim, da je to zelo pomembno za našo prihodnost. In še nekaj, migranti in pa begunci ter pa podjetništvo, migranti prinašajo novo veščino naše skupnosti in bogatijo naše skupnosti in kulture. In moji predniki so bili huhenoti iz severne Francije in so prinesli nove veščine, obrtništvo v Anglijo, čipkarstvo v Anglijo, torej nove veščine in moramo pozdraviti te nove veščine v naši državi. Pa še nekaj. Zakaj? Včeraj smo imeli teroristični napad v Angliji in tukaj um, v odboru tega danes niste omenili. In nekateri, ki so bili ranjeni, poškodovani, mladi študenti, mladi, um, so bili iz druge, iz Francije, iz Romunije, ne samo iz Združenega kraljestva. Zato sem tukaj zelo čustvena. No, torej, um, Marsika se dogaja po svetu, uh, ponovadi omenimo to. Danes pa smo tukaj govorili o mladih, o študentih in nišče ni niti omenil teh ljudi, ki trpijo ali pa so trpeli v Londonu. Torej, to sem želel omeniti. Hvala. Najlepša hvala tudi za ta komentar. Zdaj bi še nakratko dala besedo komisiji, ampak res zelo nakratko, kajti kolegi zbora za poslovanje morajo iti na čisto drug konec parlamenta. Tako da prosim, če se lahko res kratki, izvolite. Uh, hvala in hvala lepa za poročilo. Komisija pozdravlja pristop tega poročila in tudi močnost poročila za države članice, torej da se ukrepa na nacionalni ravni. torej kako okrepiti veščine. Tukaj pozdravljamo številne sklice iz sporočila. Ampak se pa sprašujemo, ali bi bilo mogoče eh, napraviti to besedilo bolj kratko in internato in bolj jasno. Potem še financiranje. Ja, ta program za veščine, sploh krepitev veščin, tukaj niso avtomatsko namenjena dodatna sredstva, ampak vsega, trenutni večletni finančni okvir že zagotavlja kar veliko sredstev za nacionalne reforme, naprimer e SF ali pa izmenjava študentov, kot naprimer Erasmus Plus in podobno. In zato mislim, da moramo čim bolje izkoristiti ta sredstva, ki so na voljo. Hvala. Najlepša hvala. Začeli pa bomo z gospod Glabajevo, ker vem, da mora oditi. Izvolite. Hvala lepa. Več, ko bomo imeli skupnih sestankov, um, bolje boste izgovorili moje um, uh, ime in primek. No, kakorkoli že, sem si zapisala vse, kar so povedali kolegi. Hvala lepa vsem kolegom za to, da so menili najboljše prakse, motivacijo držav članic, instrumente, ki so na voljo za države članice, potem učenje učiteljev. Tudi to je zelo pomembno. Potem naprej Eh, finančne veščine, obrtniške veščine, vse to je zelo bistveno za naprej. Potem digitalne mehke, ustvarjalne veščine, hvala lepa za to, za ustvarjalne veščine, tudi to je zelo relevantna točka. Za zaključek še tole. Sedaj bomo izdali priporočila za države in države rezultate bomo videli, ne vem, čez deset let. Saj veste, kako gre pri izobraževanju. Torej sedaj moramo nekaj narediti, da bomo dosegli rezultate čez deset let. In prav zato je pomenilo, da sedaj takoj ukrepamo. Kot prvo, hvala lepa za vse pohvale. Ampak gledajte, um, tukaj um, mislim, da je prav, da sodelujemo z mladimi kolegi, tudi poslanci. Um, to je bolje za vse. Torej, um, če um, bom imela težave samozavesti, bom prišla v ta odbor kulti in potem se počutila mlajša in bolj samozavestna. Skratka, nismo samo mladi, ampak smo tudi ustvarjalni. In mislim, da bi lahko organizirali kakšno posebno predstavitev, konferenco, če se seveda oba predsednika strinjata in tudi sekretarjat, lahko bi organizirali nekaj konkretnega konferenco, lahko bi povabili učitelje, študente na takšne dogodke, tudi delodajalce in lahko bi govorili o nekaterih konkretnih predlogih, kajti bilo bi lepo slišati od ljudi z terena, kakšni so konkretni predlogi in kaj lahko vključimo v poročilo. Torej, bilo bi zanimivo, eh, kaj takega organizirati in bomo tukaj ustvarjalni. Hvala lepa vsem in se veselim našega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Nekov, prosim, da ste tudi vi, kar se da. Hvala, zelo na kratko. Bomo upoštevali vse pripombe skupaj s, um, s, s gospod Labajo bo to upoštevala. Hvala lepa vsem za odlično sodelovanje. In hvala lepa vsem kolegom za pripombe. Hvala za odlično komunikacijo, sodelovanje. Gospa Lambrec je omenila prehod na nizkooglično okrožno gospodarstvo. Sicer je ni več tukaj, ampak menim, da potrebujemo visoko kvalificirane zaposlene in tako bomo lahko izvedli ta prehod na nizkoglično krožno gospodarstvo. Sedaj o teh stvarih govorimo, ampak to moramo pretvoriti v prakso. To bo mogoče storiti šele, ko pozovemo komisijo, da dodeli sredstva za te ukrepe tako bo to možno. Evropski socialni sklad in pa Erasmus Plus sta um, že razdelila sredstva med države, torej če ne bo dodatnih finančnih sredstev za te nove pobude, pač ne bo konkretnih rezultatov. Je pa pomembno izpostaviti to, da razvoj novih veščin in spretnosti ter krepitev izobraževanja sposabljanja pri študentih in pri učiteljih um, To je vse nujno, če ne, ne bo boljše prihodnosti. Moramo več vlagati v našo prihodnost. Skratka, vsem hvala lepa za komentarje in bomo poštevali, kar ste povedali in bomo to vključili v naše besedilo. In sem prepričan, da bomo na koncu pripravili odlično poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Še enkrat, da ponovimo. 6. april je rok za uložitev predlogov sprememb sestanek, kjer bomo predloge obravnavali odpade. Glasovanje tem pa bo potekalo junija. Še enkrat najlepša hvala vsem članom odbora za zaposlovanje, želim vam prijetno nadaljevanje dela. Prosim pa, da eh, člani odbora za kulturo ostanete v dvorani, ker nas čaka še naš dnevni red. Torej še enkrat najlepša hvala kolegov zbora Empel in prijeten dan.